torej zapisnik sprijet. Sedemnajstega septembra je odbor za pravne zadeve preveril pooblastila novih poslancev. Preverili. Prosimo, da potrdimo mandat gospoda Imjakija Razavljeta Behrnandesa gospoda Edvarda Helviga in gospoda Ivan Zilagija in gospe Martine Mihajls, ki naj bi nastopila 5. septembra. Lahko potrdimo mandat, ima kdo kakšno pripombo? S tem lahko vse tri mandate potrdimo. Sporočam vam tudi, da gospa Nesa Childers zapušča.